Colleagues, please take your seats. Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Bomo lahko začeli. Please take your seats. Prosim, da zasedete svoja mesta. Vu sitzen machen. Prosim, da se usedete. Ok. Okay, I'll make a start, please. Bomo kar začeli. Prosim, da zazdite svoje mesta. To velja tudi za tiste v prvi vrsti in tisti, ki ste v sredini dvorane. Gospod predsednik, prosim, da zazdite svoje mesta, kot tudi vsi ostali. Prosim za mir v dvorani v skladu z odstav, prvim odstavkom 14. člena poslovnika Evropskega parlamenta so mi povedali, da moram zasesti mesto začasnega predsednika in prevzeti dožnosti predsedujočega, dokler ne izvolimo novega predsednika. Nisem najstarejši poslanec, pa poslanec najstarejšim stažem. Upam, da ne izgledam najstarejši. Zato bomo kar začeli sejo njo otvarjam. Tolmačenje imate na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije v skladu s sklepom predsedstva namen. Te seje je, da se stavimo predsedstvo odbora z izvolitvijo predsednika in podpredsednikov v skladu s pravilom številka 213 poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika, potem bomo izvolili podpredsednike pod predsedstvom že novo izvoljenega predsednika. Rad bi vas obvestil, da sem prejel obvestilo, da bodo glasovali na sledni na namesti člani. Iz skupine EPP Vladimir Bilčik, ki tukaj nadomešča gospoda Berlusconija. Gospod Halički nadomešča Sandro Kalnijete, Javier Sarsalehos nadomešča gospo Šujco. Gospod Kobilius bo postal prvovni pravi član in bo nadomestil gospo Beltelen. Pismo so predsedniku poslali 8. julija socialdemokratov. Imamo gospod Kovač, ki tukaj nadomešča gospodo Šido, gospod Hajzel nadomešča gospod Kati Piri. Zeleni Hanna Neumann nadomešča Salimo Jenbo. Iz skupine ED Nikolas Bej nadomešča Haralda Vilimskega. Skupine EKR Asito Kanko nadomešča Ano Fatigo. gospod eh, Džambatski nadomešča Karola Karskega in Bertjan Rusen nadomešča gospoda Čarlija Weimersa. Skupine neodvisnih poslancev imamo Miroslava Radočovskega, ki nadomešča gospoda Larsa Formana. In še iz Alde imamo Frederik Ries, ki nadomešča Bernarda keto. To so nadomestni člani, ki bodo danes glasovali. Če obstaja še kakšna sprememba, me o tem prosim obvestite pred glasovanjem. Mislim, da smo zadnje spremembe že zabeležili. Preden začnemo, naj vas spomnim na to, da morate vsi imeti pripravljene kartice za glasovanje. Te boste potrebovali v času glasovanja. Rad bi vas spomnil tudi na to, da morajo vsi kandidati pisno ali osebno potrditi, da se strinjajo s tem, da so kandidati pred volitvami. Vsi kandidati morajo biti polnopravni člani odbora in podpisati so morali deklaracijo o finančnih interesih in deklaracijo o primernem obnašanju in vedenju v skladu s prvim odstavkom pravila 213, citiram, moramo zagotoviti raznolikost v parlamentu v sestavi predsedstva odbora. Ni dopustno, da imamo predsedstvo sestavljeno iz samih žensk ali moških ali pa To velja tudi za podpredsednike in ne smejo prihajati iz ene same države članice. Sedaj gremo na prvo točko na dnevnem redu in to je izvolitev predsednika. Spoštovani kolegi, sekretarjat sem zaprosil, da potrdi kvorum in da smo dosegli kvorum. Obvestili so me, da je tako. Med nami je 38 polnopravnih članov odbora. V skladu s pravilom 218 je kvorum odbora četrtina poslancev. V našem primeru je to 18 poslancev. Z 38 smo kvorum torej dosegli. Sedaj pa bi rad zaprosil za imenovanje kandidatov za predsedstvo. Gospa Zovko, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imenujem gospoda McAllisterja kot kandidata za mesto predsednika odbora za zonanje zadeve. Torej, imenovan je bil gospod David McAllister. Kandidata mora imenovati politična skupina oziroma pet odstotkov članov odbora, kar, je, kar so štirje poslanci. V tem primeru je gospoda McAllistera imenovala politična skupina. Se gospod McAllister strinja s tem imenovanjem? Vidim, da je prekimal kandidat izpolnjuje vse pogoje, to je, da je polnopraven član odbora, da je podpisal deklaracijo z izjavo o finančnem interesu in izjavo o primernem vedenju. Bi še kdo rad imenoval koga, šnega drugega kandidata? Ne. Glede na to, da imamo samo enega kandidata, predlagam, da ga izvolimo s aklamacijo. Uh, Najlepša hvala. Hm, Toliko aplauza zadostuje tudi za ostale. Torej, sedaj vabim novo izvoljenega predsedstva, da zavzame mesto predsedujočega in da naljuje s svojimi dožnostmi. Gospe in gospodje, najlepša hvala za vaše zaupanje, za to, da ste me izvolili. Z veseljem bom vodil ta odbor v naslednjih dveh letih in pol. Skušal bom biti čim bolj nepristranski tisti, ki so že v prejšnjem mandatu delovali v tem odboru, vedo, da imam pač eh, svoj način predsedovanja, vendar bom skušal biti čim bolj pravičen do vseh političnih skupin. Predsedujoči eh, v odboru namreč ne deluje v interesu svoje politične skupine. Rad bi čestital najprej vsem članom odbora, da so bili izvoljeni, da so postali člani tega odbora. Iz vseh 20 parlamentarnih odborov Evropskega parlamenta je ta odbor zagotovo najboljši, najbolj privlačen. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Torej, To je sporočilo za vseh ostalih 19 odborov. Pravi odbor je naš odbor. Najlepša hvala, Mihajl Galer, da ste odprli današnjo sejo in da ste opravili s prvo točko. Sedaj gremo na drugo točko, to je izvolitev podpredsednikov. Obvestili so me, da bodo naslednji nadomestni člani glasovali. Moram zopet prebrati seznam. Ne, Odlično. Sedaj zaprošam za imenovanje kandidatov. Prvi podpredsednik Jacek Sersvolski, gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljen, da sem lahko zopet v odboru AFET tudi kot bivši predsednik odbora. V imenu svoje skupine ELS bi rad imenoval gospoda Vačekovskega na za mesto prvega podpredsednika, je bivši predsednik vlade Polske. Najlepša hvala, kolega Jacek Sržvolski kandidata mora imenovati politična skupina oziroma pet odstotkov članov, v našem primeru gre za štiri polnopravne člane. Torej, kandidat je torej, gospod Vrčhovski, sedaj pa gospod Picula. Čestitam, gospod predsednik, za izvolitev. V imenu skupine SD bi rad imenoval za mesto tretjega podpredsednika gospoda Sergeja Staniševa. Tretjega podpredsednika. Uh, uh, Tonin, sedaj smo še pri prvem podpredsedniku. Gospod Vaševkovski. Se strinjate z imenovanjem? Da. Kandidat je polnopraven član odbora AFED, podpisal je tudi izjavo o finančnih interesih in tudi koneks primernega ravnanja. Hilde Vautmans v imenu skupine Renew Europe ima besedo. Čestitam, gospod predsednik, se razprejem vaše pravičilo glede napačnega imenovanja skupine. Uh, Čestitam, da ste bili izvoljeni. Prepričana sem, da bomo dobro sodelovali. Gospoda Rume Zapata bi rada imenovala za mesto drugega podpredsednika v tem odboru. Rada bi tudi zahtevala v imenu skupine Renew Europe tajno glasovanje v zvezi s potrditvijo mesta prvega podpredsednika. Torej imamo kandidata za mesto prvega podpredsednika in zahteva po tajnem glasovanju. Tajno glasovanje mora zahtevati vsaj petina člana odbora, kar pomeni 15 poslancev. Kdo bi rad tajno glasoval? Enough. Okay, it's obviously... Več kot 15 poslancev se strinja s tajnim glasovanjem. Torej, pripravite svoje vljivne kartice. Zelena luč pomeni, da ste za, rdeča, da ste proti, bela, da se vzdržite. Lahko torej nadaljujemo, glasujemo. First... Glasujemo torej o zvezi z izvolitvijo kandidata za mesto prvega podpredsednika, gospoda Vršovskega. So, has everyone voted? Ste vsi glasovali? We have one colleague who still hasn't. Še eden ni glasoval. 66 do 67. Nisem bil sam. 68 nas je. Konec glasovanja. 37 glasov za, 24 proti, gospod Vaškovski je bil izvoljen. Čestitam. Sedaj gremo na tretjo točko dnevnega reda. Sedaj bi vas rad zaprosil za imenovanje kandidatov za mesta drugega, tretjega in četrtega podpredsednika. Gospod Pajet je imenovan na mesto drugega podpredsednika iz skupine Renew Europe za mesto tretjega podpredsednika gospod Stanišev skupine SD in še četrtega podpredsednika potrebujemo. V imenu skupine ELS predlagam gospoda Bašeskoja kot kandidata za mesto četrtega podpredsednika. Okay, Najprej moramo vprašati, če se vsi kandidati strinjajo. gospod Pajt, gospod Stanišev, gospod Pašesko, se, če sem prav razumel, vsi strinjajo z imenovanjem. Sedaj smo v situaciji, In kot kaže, ta situacija ni v skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta, skladno s pravilom številka 213. Torej, predsedstvo parlamentarnega odbora ne sme biti sestavljeno samih moških, samih žensk ali pa ne smejo biti državljani iste države članice. Vsi imenovani kandidati ti ne prihajajo iz iste države članice, to je jasno, vendar pa so vsi moškega spola. Zato moramo poskrbeti za to, da spoštujemo naš poslovnik. Če ne, bo neveljavno celotno predsedstvo. Zato predlagam preložitev izvolitev podpredsednikov, da se brižne skupine dogovorijo o novih kandidatov. Naš odbor je ustanovljal po izvolitvi predsednika in prvega podpredsednika, lahko zato z delom nadaljujemo, vendar pa ne smemo imeti predsedstva sestavnega iz samih moških. Kar nekaj poslancev zaprosil besedo. Gospod Bujtikofer je prvi. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Mi se strinjamo z vašo odločitvijo, da preložimo glasovanje kajti moramo dati enako priložnost vsem političnim skupinam, da se posvetujejo glede imenovanja kandidatov, gospod Picula. Z vsem spoštovanjem tega, kar ste dejali, predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem. Vsaj da izvolimo vsaj tretjega podpredsednika, kajti tehnično je to izvodljivo in s tem ne bomo ogrozili tega, da bi imeli vsaj eno podpredsednico. Najlepša hvala. Gospa Vijanueva iz skupine GUE, čestitam vam za izvolitev, gospod predsednik. Mi se strinjamo z vašim predlogom, da preložimo glasovanje. Mi se tukaj odločamo o predsedstvu odbora za zunanje zadeve. Zunanja politika Evropske unije je res ključnega pomena, če želimo biti pomemben akter in se soočiti z največjimi izzivi. Mislim, da je nedopustno, da je prvi ukrep tega odbora potrditev predsedstva, kjer ne bi bilo nobene kandidatke. S tem bi izključili polovico prebivalstva našega planeta. Mi, odločevalci, nismo to, kar govorimo, ampak smo to, kar počnemo. Najlepša hvala, Mihael Galer, skupine LS. Najlepša hvala. Tudi sam predlagam preložitev, kajti vidimo, da imamo nasprotujoče si pravila. Na eni strani imamo poslovnik Evropskega parlamenta, po drugi strani pa imamo politične skupine, ki lahko svobodno po lasti, lastni vesti in po lastni izbiri imenujejo kandidate v skladu s sistemom Dehont. Zaradi tega smo prišli do te situacije. mislim, da ni naša naloga, da omejimo delovanje in svobodo zadnje politične skupine, da mora predlagati žensko kandidatko, če bi izvolili tri podpredsednike. Zato menim, da moramo sedaj prekiniti glasovanje in da ne izvolimo podpredsednikov. Gospa Fautmans, obžalujem da niste upoštevali tega pravila poslovnika pred izvolitvijo prvega podpredsednika. Vem, da lahko ustanovimo odbor uradno, samo potem, ko izvolimo predsednika in podpredsednika. Videli ste, da, ima, da so kandidati sami moški. Mislim, da bi morali dati možno skupini EKR, da predlagajo in imenujejo žensko kandidatko. Mislim, da imajo zelo sposobne ženske, tudi oni. Najlepša hvala. Prepričam sem, da so v vseh političnih skupinah tudi sposobne ženske, ki bi jih lahko imenovali v ključno skupino e LS in drugimi skupinami Jacek. Rad bi obvestil odbor, da je izvolitev sedaj storjena in če. Storimo tako, kot predlaga Renew Europe, bi preklicali izvolitev. Sedaj pač predlagam, da preložimo glasovanje nadaljnih podpredsednikov. Znašli smo se v težki situaciji, želel bi si, da bi se temu izognili, vendar pa to ni bilo možno. Vendar pa so pravila v poslovniku tako jasna, da jim moramo slediti. Zato predlagam, da ohranimo predsedstvo v takšni obliki, kot ga imamo sedaj, da imamo gospoda Vačkovskega na mestu podpredsednika, da nadaljujem z delom predsednika in da preložimo glasovanje v skladu s pravilom 213 poslovnika. Socialdemokrati bi želeli nadaljevati z glasovanjem, vse stale skupine se strinjajo, da preložimo glasovanje. Je tako? moramo o tem glasovati. Mislim, da je jasno. Sedaj gremo na naslednjo točko. Sporočila predsednika v skladu s pravilom številka 214 lahko odbor preloži pristojnosti določenih odločitev koordinatorjem, kot so sprejemanje poročila mnen, poročil mnen in predlogov sprememb vse politične skupine morajo imeti svojega koordinatorja, neodvisni poslanci pa svetovalca. Če se temu, če temu nihče ne nasprotuje, potem lahko to spremimo. Naslednja točka. Verjetno ste sprejeli koledar in časovnico za preostanek tega leta. Če se s tem strinjate, potem lahko sprejmem, to sprejmemo jezikovni profil odbora za zunanje zadeve v skladu s poslanci pokriva 20 jezikov bolgarsko, češko, nemško, grško, angliško, špansko, estonsko, francosko, hrvaško, mačarsko, italijansko, litvansko, letonsko, nizozemsko, polsko, portugalsko, romunsko, slovaško, slovensko in švedsko. Se vsi strinjate? V redu. Naslednja točka, naslednja seja bo izredna seja odbora AFET, ki bo potekala 24. julija v sredo od 9. do polenih popovdne. Snutek dnevnega reda boste prijeli čim prej toliko z moje strani, ima kdo kakšno pripombo, želi kdo kaj povedati. Ne, torej najlepša hvala, želim vam uspešno delo in konstruktivno sodelovanje v odboru.